dice, come, come dice. So, good uh, afternoon, everybody. Lepo zdrav vsi skupaj. 544. seja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se začenja. Najprej sklepčnost. Gabriele Bišov je odstopila, kot veste, bila izvoljena za evropsko poslanko, tako da je odstopila iz odbora. Zapustila bo položaj v Soku in v Reksu. Imamo nekaj novih imenovanj 6. junija. V dvorani ni gospoda Radeva, skupina 1, Bolgarija. Zamenjal bo umrlega Bojdarja Daneva, bo član Eko 910. V dvorani so Fernando Manuel Mauricio de Carvalho, portugalska skupina 2. Ali lahko ostanete, prosim? Dobrodošli. Iz replace in maricu. Nadomešča Marija Svareša, bo član sekcij NAT in REX. In ne na zadnje, še Sofija Exeker, skupina 2 iz Avstrije. Ste tukaj? Dobrodošli. Nadomestila bo Volganga Grajfa, bo članica REX. Ekona, Soka in pa CCMI. Sklepšni smo, potrditi moramo osnutek dnevnega reda za plenarno zasedanje. Vprašanj v zvezi z osnutkom dnevnega reda očitno ni, tako da je s tem dnevni red potrjen. Sedaj pa moramo potrditi zapisnik zadnjega plenarnega zasedanja, ki je potekalo 15. in 16. maja letos. Ima kdo kakšen ugovor? Očitno ne. Zapisnik je tako potrjen. Sedaj pa na govor predsednika. Pripravil sem govor, ki bo trajal eno uro, ker imamo danes nekaj časa. No, šalo na stran, to ni res. Na vašo srečo sem naletel na oviro, na nedovoljene proteste v centru eh, mesta, bil sem na nekem dogodku in eh, več kot eno uro smo izgubili na cesti. Kolegi in kolegice, to zasedanje poteka ob zelo pomembnem dogodku za Evropo. Pred nekaj tedni so potekale evropske volitve smo nekaj dni stran od zasedanja Evropskega sveta, ki ima v tem trenutku zelo pomembno vlogo. Zato, ker se mora odločiti o strateški agendi za naslednjih pet let in tudi zato, ker bi morali sprejeti odločitev, če bo to mogoče, o glavnih vlogah evropskih institucij in o političnem ravnotežju začenši z mestom predsednika Evropske komisije. Kot ste številni že povedali v vaših komentarjih, v tvitih, na blogih in v izmenjavah mnen, smo vsi veseli, da je bila volilna udeležba visoka, več kot 50 odstotkov, najvišja v zadnjih 20 letih. To je velik uspeh in mislim, da smo lahko na to tudi mi malce ponosni. Mislim, da smo tudi mi v neki meri prispevali kot odbor k temu rezultatu. To, če mor smo priča v vseh evropskih državah, glede na to, kakšno vlogo igramo, igra vlogo tudi pri. Uh, spodbujanje ljudi, da gredo na volitve. Rezultat je takšen, kot je. Populistična gibanja na koncu niso dosegla ogromnega uspeha. V nekaterih državah eh, so imeli dobre rezultate, ampak eh, šoka na koncu ni bilo. To, česar smo se bali, se ni izkazalo za resnično. Volilci so nam dali še pet let, da zgradimo Evropo jutrišnjega dne. In mislim, da te priložnosti ne smemo vreči stran. Na nas je, da nas je prevzamemo to odgovornost. Volilna udeležba na volitvah to zahteva od nas, potrebni so konkretni odgovori, konkretne odločitve. Če teh ne bo, se bojim, da bodo populisti čez eh, pet let dosegli precej boljše rezultate. Mislim tudi, da bo lahko Evropski parlament eh, po tem rezultatu odigral pomembnejšo vlogo. In to zahvaljujoč eh, večinoma konsolidaciji štirih proevropskih skupin. LS 179, SND 153 poslancev, nekdani ALDE, sedaj znani kot Renew Europe, eh, ime so spremenili pred nekaj eh, dnevi, 106 poslancev in pa zeleni 75 poslancev. Zadnji dve skupini na tem seznamu sta povečali svoje članstvo v precejšnji meri. Te štiri skupine skupaj predstavljajo več kot dve tretjini večine v Evropskem parlamentu. 513 članov. Ne vemo, kakšen bo končni dogovor v parlamentu sprejet 2. julija, ampak vsaj zabeležimo si lahko, da so vodje štirih velikih političnih sil prejšnji teden, če se ne motim, podpisali skupno deklaracijo, ki se zavezuje k pripravi skupnega programa za uh, naslednjih pet let. In to pozdravljamo. Danes so svojega novega vodjo izvolili tudi v eh, ALDE oziroma Renew Europe. LS je ponovno izvolil za predsednika skupine Manfreda Weberja z Bavarskega. SND so včeraj izvolili Irače Garcia Perez iz Španije, že prej bila poslanka. Renew Europe so danes dopoledan izvolili Dačena Čološa iz Romunije, nekdanjega komisarja, nekdanjega predsednika vlade Romunije za predsednika skupine. Rad pa bi povdaril tudi, da je bil takrat, ko je bil predsednik vlade Romunije, edini v Evropi, ki je Eh, imenoval ministra za participativno demokracijo in civilni dialog. To je bilo eh, omenjeno v uradnem nazivu eh, tega ministerskega mesta. Filip Lamberts in Paska Keller sta ponovno izvoljena kot voditelja za skupino zelenih, imajo pa še Elena Smitha iz Škotske, ki je vodja Evropskega svobodnega zavezništva znotraj skupine imamo torej štiri skupine, ki se pogovarjajo, pogajajo, eh, jedo večerje, kosila, izmenjavajo mnenja pozno v noč eh, in se pripravljajo na prvo srečanje parlamenta 2. julija. Jutri bo začel z delom Evropski svet, sprejeti mora strateško agendo za naslednjih pet let. Evropski svet ima na dnevnem redu tudi razpravo o večletnem finančnem okviru. Čim prej je treba nadaljevati s pogajanji o novem okviru in pa začeti je treba govoriti tudi o evropskem semestru. Po neformalnem srečanju ob eh, večeri dva dni po volitvah bo sedaj naloga teh institucij, da se dogovorijo o glavnih položajih eh, v institucijah. To seveda ni preprosta naloga veliko pogajanja nas še čaka. Še vedno obstaja možnost, da bo organiziran dodatni sestanek eh, sveta 30. Eh, junija, praktično na predvečer eh, zasedanja Evropskega parlamenta. treba je torej doseči dogovor v svetu. Upamo, da bodo dorekli pomembne strateške odločitve in poslali evropskim voljivcem jasno sporočilo. Sprejeti morajo jasne odločitve glede na to, kako je glasoval svet oziroma Evropa. Osnutki njenega reda že krožijo, vsi so sicer zaupni, ampak eh, nič ni tako nezaupnega kot nekaj zaupnega. Sam sem o tem razpravljal na enem od sestankov. In žal mi je, da agenda 2030 še ni eh, potrjena, kljub temu, da je to zelo pomembna, najpomembnejša pot, ki jo moramo slediti v naslednjih letih. Delegacije, ki se za to borijo, bodo še naprej delale v tej smeri. Glede na ta osnutek, ki sem ga videl, so izpostavljene podnebne spremembe ter pa zelena, socialna, poštena Evropa. Eh, izpostavljena tudi zaščita državljanov, njihovih temeljnih eh, vrednot in eh, svoboščin ter položaj Evropske unije v svetu. Naš odbor lahko prevzame vajedi pri večini teh tem, razvili smo veliko strokovnega znanja, imamo veliko zmogljivosti, smo dobro povezani in smo zelo reprezentativni. Vsi seveda čakamo na končni rezultat, čakamo na dokument, ki ga bodo, vsaj upamo, predsedniki vlad in držav sprejeli do jutrišnjega večera. Imeli smo tudi pomembno srečanje v eh, Rimu. Naš prijatelj Tiziano Treo nas je gostil v Rimu, pogovarjali smo se o agendi za trajnostni razvoj in o izvajanju socialnega stebra. V petek na koncu srečanja smo sprejeli zelo ambiciozne sklepe. Pozvali smo, da se izvaja agenda 2030, ki so jo sprejeli Združeni narodi leta 2015. To je podprla Evropska unija, Evropski parlament svet in to mora biti prioriteta Evropske unije v naslednjem desetletju. Še naprej bomo bili boj za to prednostno nalogo. To seveda ni končni cilj, je pa to še en korak v pravi smeri, poleg relevantnih mnen, ki jih je naš odbor že sprejel v zadnjem letu. Preden končam svoj nagovor, bi rad povedal, da sem imel danes zjutraj priložnost sodelovati na evropskih razvojnih dnevih. Glavna tema je boj proti neenakostih in neenakostim in krepitev evropske agende po svetu. Prizadevamo si za novo strateško partnerstvo z Azijo, Afriko in Latinsko Ameriko. Danes zjutraj sem dejal, da želi Evropska unija predlagati to agendo kot agendo, ki je ključnega pomena za naše partnerstvo z drugimi in zato mora tudi Evropski svet izbrati to agendo kot prioriteto naj povdarim, da smo bili vsi soglasni v tem panelu, v katerem sem sodeloval, da so pomembni vsi akteri, civilna družba, zasebni sektor, nevladne organizacije in tako naprej in tako dalje. Ti morajo biti v srčiki tega novega partnerstva. Agenda za trajnostni razvoj lahko temelji zgolj na partnerstvu z več eh, deležniki, upoštevati je treba vse zasebne in javne deležnike, ki gredo v isto smer. Najlepša hvala za vašo pozornost. To je bilo zgolj eh, nekaj kratkih besed. Sedaj pa bi rad toplo pozdravil Hernanda Batajeja kvestorja, našega tesnega prijatelja, ki je moral eh, ostati doma nekaj časa zaradi eh, resne bolezni. Veseli nas, da se spet eh, tukaj in predlagam, da vas pozdravimo z aplauzom. Nadaljujem v drugem jeziku, takoj bomo nadaljevali s potrditvijo mnen, brez razprave. Čaka nas eh, mnenje INT 871, Evropski pravni okvir podjetja socialne ekonomije, poročevalci LAKOR, glasujemo. Lepo teklo. Konec glasovanja. 198 za, en vzdržan glas, brez glasov proti, soglasno, sprijeto, čestitke. Eh, Naslednje mnenje, nad 774, mehanizem unije na področju civilne zaščite. Sprememba, poročevalec Panadigiotis Kofas, glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. 170 za, en glas proti, štiri vzdržani glasovi, mnenje je sprejeto, čestitke. Eh, no, Sedaj pa mnenje Eko 486, naložbeni načrt za Evropo, pregled stanja in naslednji koraki. Poročevalca sta Peter Zahradnik in Javier Dos Orit. Glasujemo. Can we conclude the vote, Jacek? Postopkovno vprašanje, Jaček. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak eh, moj prejšnji glas ni bil eh, registriran, ni bil upoštevan. A, se upravičujem, nisem vas videl prej, ker sem govoril. Konec glasovanja, 179 glasov za, 8 vzdržanih glasov, mnenje je sprejeto in prosim, da dodate še en glas za mnenju GOFAS, ki je že bilo sprejeto. Čestitke Zahradniku in Dosoritu. Preden besedo predam Izabel Kanjo in rad bi se ji zahvalil za njeno pomoč. cet après-midi. OK. So, uh, we have a possibility to imamo možnost, da bi eh, danes popovdan spregovorili o enem od mnen, ki je sicer predvideno za jutri zjutraj. Se obračujem, eh, da vas tako pozno pominjam o tem. Jutri do povdan bomo imeli veliko dela, tako da je boljše, da o tem mnenju spregovorimo sedaj. Uh, poročevalec oziroma poročevalka se nam bo eh, k malu pridružil oziroma pridružila, predlagam, da govorimo o ten 692 eh, že sedaj. Tako da o tem ne bo treba govoriti eh, jutri, kdo proti, ne, potem pa potrjeno. Hvala, hvala Izabel, pripuščam ti predsedovanje. Thank you all. Hvala vsem. No, no, Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos entonces. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nadaljujemo z dnevnim redom današnjega plenarnega zasedanja in sicer gre za poročila oziroma mnenja po postopku z razpravo. Začenjamo z ECO skozi 679, raziskovalno mnenje, ekonomska konvergenca in konkurenčnost v makroregijah Evropske unije. Dimitris Dimitriadis je poročevalec, izvolite. Pet minut ima na voljo poročevalec. Eh, Hvala, gospa predsedujoča, in lepo zdrav vsem. Spet se pogovarjamo o vprašanju makroregionalnih strategij tukaj na plenarnem zasedanju. Spet se pogovarjamo o vseh vprašanjih, ki smo jim bili priča v teh eh, desetletjih v zvezi z makroregionalnimi vprašanji. Ta dokument, dokument ima za sabo precejšno dogodivščino. Začel se je kot mnenje na lasno pobudo, na to je zahvaljujoč romunskemu predsedstvu postal preiskovalno mnenje, zato ker je eh, romunsko predsedstvo izpostavilo makroregionalne strategije, sploh eh, strategijo za Donavo kot prioriteto in zato se je ta odbor odločil, da spremeni status tega mnenja takoj. In druga pomembna stvar v zvezi s tem mnenjem je, da prvič zelo previdno obravnavamo grozde. In to je ena od rešitev za številne težave, ki smo jim priča v makroregionalnih strategijah. Imeli smo priložnost kot študijska skupina In rad bi se zahvalil eh, predsedniku Palmerju, predsedniku eh, Maltosi, predsedniku študijske skupine in vsem ostalim članom in članicam študijske skupine za eh, obisk Romunije. V Bukarešti smo imeli veliko javno predstavitev, imeli smo manjšo javno predstavitev tukaj v Bruslju, veliko sodelujočih. Komisija se je veliko pogovarjala, veliko se je imela na to temo. Imeli smo veliko sestankov s komisarko Krecu, danes je žal ni tukaj, ker ima druge obveznosti. Obljubila nam je, da se bo udeležila eh, tega zasedanja, ampak nažalost je ni v Bruslju. Ampak v vsakem primeru ta dokument izpostavlja dve temi. Prva tema so grozdi. Ponovno izpostavljamo problematiko birokracije. Moje izkušnje tudi v tem odboru, kažejo, da je glavna težava povezanost v makroregionalnih strategijah. Nimamo dobre povezanosti, sam bolje poznam jadransko in uh, eh, jonsko strategijo. Uh, tudi komunikacija je problem. Večkrat sem že izpostavil problematiko povezanosti. Za mizo imamo naprimer župana iz Splita, župana iz Tirane in župana iz Beograda. Na to imamo člane nevladnih organizacij iz teh držav in člane eh, občin in drugih struktur ali pa eh, predstavnike civilne družbe. Eh, iz teh držav, na drugi strani pa imamo zasebni sektor. In na to poskušajo za istim omizem najti projekte, evropske projekte, v okviru katerih bi se lahko pogovarjali o pomembnih rešitvah za regijo, za Jadransko in Jonsko regijo. A menite, da obstaja kakšnakoli povezanost med temi mentalitetami in filozofijami? Zelo težko se nam zdi povezati takšne popolnoma različne pristope in filozofije. To je velika težava makroregionalnih eh, strategij, sploh za Donavo in za eh, Jadransko-Jonsko eh, regijo. Najboljše izkušnje imamo na Baltiku, v Alpah nimamo takšnih težav kot v drugih dveh makroregionalnih strategijah. Sedaj imamo povezavo s Črnim morjem. Skupina ena je lani pripravila poseben sestanek na to temo in o tem smo se veliko pogovarjali. Hvala, gospa predsedujoča. Merci, merci Najlepša hvala. Najlepša hvala, poročevalec. Sedaj nas čaka splošna razprava. Besedo dobi gospod Barat. Imate dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, gospod poročevalec, to je odlično upravljeno delo, odličen dokument. Če ste imeli dovolj časa, da ste prebrali to študijo, ste lahko kar hitro uvideli, da znanost dokazuje vse te ideje, ki so zapisane v besedilu, ki izpostavljajo promocijo makroregionalnih strategij. Zahvaljujem se vsem poročevalcu in strokovnjakom, ki so sodelovali pri pripravi tega besedila. To je torej definitivno pozitivna plat te zgodbe. Rad pa bi kritiziral tudi eh, komisijo in eh, politični svet. Mislim, da se ti akteri ne zavedajo ključne uloge makroregionalnega sodelovanja. Pomislite naprimer na države, ki pri tem sodelujejo. Pomislite na vlade, ki se iz dneva v dan spreminjajo, na ideologijo, ki se iz dneva v dan spreminja. To je politika, ki bi lahko zagotavljala stabilnost. lahko bi nam pomagala pri razvoju čezmenjega sodelovanja. Imamo več regij, v katerih je takšne sodelovanje eh, možno ne zgolj med evropskimi državami, ampak tudi med evropskimi in tretjimi državami. Študija tega sicer ne omenja, ampak mislim, da je pomembno izpostaviti naslednje. Upoštevati moramo eh, določene dogodke, ki jih moramo tudi promovirati in k njim spodbujati na področju sredozemlja. Rad bi se zahvalil gospodu Dimitrijadisu za konstruktiven pristop. Vse naše predloge je zelo konstruktivno obravnaval. Hvala. Hvala, besedo ima gospod Mendoza Castro, prav tako za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi želel čestitati poročevalcu za povzetek. To je besedilo brez amantmajev, zato vse skupaj ni enostavno. Mislim, da poročilo pravilno povdarja pomen regionalne politike, ta je zelo blizu državljanom. Treba to vključiti tudi v makroregionalne politike in treba je pomnožiti pozitivne učinke teh strategij eh, čez mejne politike. Po desetih letih delovanja štirih makroregij je treba oceniti uspešnost takšnega pristopa. Poročilo na, našteva izzive na področju makroekonomije, delovnih odnosov, gospodarstva, odnosa med regijami in tako naprej. Prav tako omenja pomen okoljske trajnosti in pa procesov digitalizacije. No, pred očmi moramo imeti tudi agendo trajnostnega razvoja za leto 2030. V tem smislu je poročilo zahtevno. Zahteva, da mm, se ustrezno izvajajo makroregionalne strategije. Zato je treba izboljšati organizacijo, kriterije in treba je okrepiti ulogo socialnih sogovornikov. Poročilo je uravnoteženo, predstavlja dobro analizo predloga. Eh, treba je torej eh, okrepiti ta okvir, treba je poskrbeti za takšno izvajanje teh politik, da bo to neposredno doseglo evropske državljane. Hvala, gospod Petkevič je naslednji. I ask the floor just to support strongly the opinion and to ask... Najlepša hvala. Želel sem podpreti to mnenje in podati nekaj komentarjev. Mnenje je zelo dobro pripravljeno v skladu z mednarodnimi tendencami, ki smo jih uh, opazili včeraj in predvčerajšnjim. Imeli smo konferenco v Ženevi, eh, tam smo se srečali z organizacijami iz celega sveta. Uh, govorili smo o problematiki sodelovanja med regijami in grozdi po svetu. To se je večkrat pojavilo. Gospod Klaus eh, Šopenfak, eh, glavni govornik, je to večkrat izpostavil. Govoril je o takšni vključeni globalizaciji. Regije in grozdi so izjemno pomeni posod po svetu. To mnenje se je osredotoča na evropski vidik, na evropsko ozemlje, ampak odraža eh, svetovno dogajanje, tako da čestitke podpiram to mnenje. Eh, Hvala. Gospod Kaček dobi besedo. Hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo. Želim izraziti svojo podporo. V zadnjem letu je bilo kar nekaj dogodkov, ki so bili posvečeni regionalnemu in makroregionalnemu sodelovanju. En dogodek smo imeli za Donavo, eno za Jadran in eno za Baltsko strategijo. tako ko gre za Balti, kakor tudi za druge regije, tri regije, je to čudovita priložnost. Gre za ekonomijo obsega, gre za številne priložnosti, veliko izmenjav se tukaj dogaja. To je zelo koristen inštrument tudi za evropske institucije. Na ta način lahko dosežejo vzvod in večji učinek. Tako da mislim, da bi morali podpreti te makroregionalne strategije. Ne zato, da bi spodkopali pan evropske strategije, ampak zato, da bi te postale del evropskih mehanizmov izvajanja in zato, da bi poskrbeli za večjo kohezijo med državami članicami ter za boljšo izmenjavo najboljših praks in rezultatov, ki jih lahko dosežemo tudi zaradi podpore evropskih institucij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 Sam sem bil del eh, študijske skupine. Všeč mi je pred vsi, predvsem dvoje pri tem mnenju, in sicer: ehm, v javnem posvetovanju so sodelovali številni strokovnjaki, vse skupaj je torej bilo široko zastavljeno, tesno smo sodelovali za strokovnjake in tudi poročevalec je sodeloval z njimi. Pristop je bil torej zelo odprt in na temu ni vedno tako, ko pripravljamo mnenje. Dobro je, da smo bili tako odprti. In drugič, mislim, da so makroregije novo orodje, skrbijo za integracijo držav članic. In tukaj ne gre samo za države Evropske unije, ampak tudi za sosednje države. Na ta način lahko sodelujemo z temi državami in pripravljamo skupne projekte. Mnenje govori o grozdih, ampak ti grozdi so pravzaprav način sodelovanja med regijami. Mislim, da je to dobra ideja. Na ta način smo lahko bolj učinkoviti kot pa recimo na področju kohezijske politike. Sam sem velik eh, občudovalec makroregij. Jaz sem eh, delal na tematskem področju 10. Skratka, menim, da gre mnenje v pravo smer. Hvala. In še zadnji govornik, to je gospod Palmieri. Hvala, gospod predsedujoča. Želel bi čestitati poročevalcu Dimitrijadisu in predsedniku študijske skupine ter vsem članom študijske skupine. Pred nami je danes odlično mnenje in mislim, da smo z tem mnenjem našli odgovor na um, vprašanja in zahteve romunskega predsedstva. Makroregionalne politike imajo zelo velike možnosti, so Eh, orodje za razvoj in za teritorijalno kohezijo. Kot pa nam dokazuje današnje mnenje, so rezultati še vedno preskromni. Želel bi povdariti, da majhna in srednje velika podjetja in zaposleni v njih so bili mm, podvrženi dvojnemu pritisku pritisku ekonomske krize ter pritisku globalizacije v zadnjih letih. Pomembno vlogo lahko tu odigra usposobljanje, stalno usposobljanje delavcev, ki so zaposleni v takih podjetjih in v regionalnih grozdih. To pa pomeni, da je treba imeti možnost, da bi tako usposabljanje tudi finančno podprli. Ehm, poročevalec je govoril o težavih z komuniciranjem in lahko in z povezovanjem in lahko si predstavljate, da ima to negativni vpliv na grozde v posameznih regijah, pa tudi na poskus Eh, izgradnje eh, če, več nacionalnih eh, grozdov. Zato se torej zahvaljujem še enkrat poročevalcu in vsem predstavnikom skupine. Prišli smo do konca razprave, v kateri smo slišali veliko pozitivnih komentarjev, besedo pa sedaj predajam ponovno poročevalcu, da se odzove na slišano. Hvala. Zahvaljujem se vsem za vaše prijazne besede, gospod Barat, je rekel nekaj, na kar sem sam pozabil. Med predsedovanjem Cipra smo bili edina institucija, ki je pripravila mnenje za makroregionalno strategijo za sredozemlje. In prvič je zgodilo, da nas je komisija pozvala naj pomagamo so oblikovati nov pristop za sredozemlje. Jaz se popolnoma strinjam za gospodom Baratom to potrebujemo. Upam, da bo tako postopala tudi naslednja komisija. Razumem, da ima sredozemlje različne probleme, tudi politične probleme, ampak eh, začeli smo pripravljati nov eh, projekt skupaj z eh, generalnim direktoratom Mare za zahodno sredozemlje. Eh, vsekakor mislim, da bi komisija morala upoštevati mnenje EESO o eh, makroregionalnem sodelovanju. Pri tem mnenju ni amantmajo, tako da bomo takoj glasovali o mnenju. Glasujemo. Merci. Le vote est fermé. Konec glasovanja. 202 glasova za, en glas proti, dva vzdržana glasova. Mnenje je v veliki večini sprejeto. Je demande au rapporteur de rester ici. Poročevalce prosim, da kar ostane za našim omizjem, zato ker bomo sedaj spregovorili o mnenju ECO 489, krepitev mednarodne vloge evra gospod Dimitrij Aides je soporočevalec, prosim pa poročevalcu gospoda von Brocktorfa, da se nam pridruži za omizjem. Poročevalcu in soporočevalcu bom dala vsakemu po tri minute. Izvolite. Għan uħud l-opportunità biex nitkellem bil-Malti. Ehm, Din l-opinjoni tal Iskoristil bom priložnost in govoril uh, o malteščini. To poročilo analizira vlogo evra in eh, postavlja zahtevo, da okrepimo to valuto na mednarodni ravni. Kljub temu, da je evro druga najmočnejša valuta na mednarodnih trgih, se ne smemo tukaj zaustaviti. Še naprej je treba krepiti evro na mednarodni ravni. To bo koristilo državam članicam, evro območju, pa tudi Evropski uniji kot takšni. Vidimo, da se spet širi protekcionizem, večlateralna pogajanja so se skoraj da zaustavila. In eh, v luči teh dogodkov bi nam krepitev evra morala pomagati okrepiti tudi Evropsko eh, unijo na mednarodni ravni. To je pomembno tudi z geopolitičnega vidika. Evropska unija mora spregovoriti z enim glasom, z močnim glasom, ne pa, da se bo zgodilo tako kot v primeru kitajske pobude One Belt, One Road. Če želimo okrepiti evro, mora evro konkurirati ameriškemu dolarju. Okrepiti mora svoj položaj na področju energije, prometa in letalskega prometa. Gospodarstvo v evroobmočju bi moralo še naprej rasti v smislu infrastrukture, izobraževanja in socialnih vprašanj. Tukaj moramo biti jasni. Če ne bomo pozorni na socialno razsežnost, ne bomo imeli trajnostne gospodarske rasti. Samo na ta način lahko dosežemo socialno konvergenco med državami članicami. Za krepitev evra je pomembno tudi dokončanje ekonomsko-monetarne unije, potrebujemo pa tudi unijo kapitalskih trgov. To je naslednji korak, ki ga moramo narediti. Če ga ne bomo naredili pogumno in odločno, nas bodo prehiteli drugi, ZDA in pa Kitajska, na primer. To pa bi seveda škodilo Evropski uniji in evropskim državljanom. Sedaj bi želel predati besedo kolegu Dimitrisu, še predtem pa se zahvaljujem gospodu Aleksandrovu pri pri, za pomoč pri pripravi mnenja. θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε τη μητρική του γλώσσα. Ε, θα ήθελα καταρχήν να τον ευχαριστήσω. Kot poročevalec bom tudi sam uh, uporabil moj jezik. Uh, zahvaljujem se soporočevalcu za sodelovanje, strokovnjakom in pa ostalim sodelavcem. To mnenje je izziv, izziv za naš odbor. Uh, Mednarodna vloga evra je v tem trenutku izredno pomembna za Evropsko unijo. Ko smo začeli z pogajanji, so name močno vplivale izjave predsednika Junkerja o evru. Rekl je, da bo naslednja pomembna razprava o evru odločilnega pomena za prihodnost Evropske unije komisija je pozvala eh, k temu, da je treba okrepiti vlogo evra. No, um, pri naših uh, sejah smo večkrat sodelovali tudi za Evropsko centralno banko, to se prej ni nikoli zgodilo. Uh, Eh, prisoten je bil tudi generalni direktor, ki je, priso, ki je pristojen za mednarodne odnose. To je bilo izredno koristno, da so se oni udeležali da so se oni udeležili naših sej. Pomembno je to tudi za naše socialne partnerje. Euro bo v prihajajočih letih igral pomembno ulogo, če bodo evro podprli tudi vlagatelji. Mi lahko hvalimo evro, ampak samo mednarodni trgi lahko pokažejo, ali je evro mednarodno gledano močna valuta. Pravzaprav bi moral evro postati svetovna valuta. To pa bo postal, ko bo valuta energetskega sektorja, gradbenega sektorja in tako naprej. Če bomo uspeli na področju energije in gradbeništva okrepiti evro, potem bo evro uporabljen kot mednarodni instrument za mednarodno denarno politiko. Skratka, ob tem ne smemo pozabiti na trge. Nobena institucija ne more sama odločati o evro. Trgi bodo odločili o tem, ali bo evro res lahko postal svetovna valuta ali ne torej ali bo lahko se približal ameriškemu dolarju. Najlepša hvala. Nadaljujemo z razpravo o mnenju. Najprej besedo dobi gospod Lusenhauer za dve minuti. Eh, hvala, čestitam poročevalcu in soporočevalcu za pomembno mnenje, gre za pomembno temo, o kateri razpravljamo že nekaj časa in ki bo z nami še dolgo. Govorimo o tem, da mora evro postati bolj pomemben na mednarodni ravni. Poročevalec pravilno ugotavlja, da potrebujemo koherenten fiskalni sistem in pa konvergenco ekonomskih in socialnih politik. Na ta način bo Evropska unija imela stabilen gospodarski kontekst. Tega seveda ni moč doseči čez noč in pravzaprav je to že od vsega začetka šibkost naše skupne valute. Zato se moramo sedaj osredotočiti na to. V 46. ostavku je govora o stabilnosti evra oziroma 46. opravičuje vaš tolmač. Um, govorimo o pomenu evra na mednarodni ravni. Ne, za, ne na zadnje, to pomeni tudi za majhna in srednje velika podjetja, zato da imajo ta dostop do mednarodnih trgov. Se, ta podjetja se morajo financirati in zato je pomembno, da imajo dostop do mednarodnih kapitalskih trgov. Če bomo okrepili evro, bo to zmanjšalo tveganja za majhna in srednja velika podjetja, Eh, v primerjavi s tem, če se odločijo za kakšno drugo mednarodno valuto. Potem evro se vedno več uporablja kot valuta pri uh, mednarodnih uh, transakcijah. Še vedno večina transakcij se opravi v dolarjih, ampak vedno več je tudi transakcij ki so denominirane v evrih. V Evropi pa tudi zunaj Evropske unije in to je pomemben znak za pomen evra, da se sedaj evro uh, uporablja kot mednarodna valuta tudi v mednarodnih pogodbah. Najlepša hvala, naslednji je Filip Dubok. Eh, hvala lepa, tudi sam bi želel čestitati poročevalcu in soporočevalcu, sam sem bil del te študijske skupine. To mi je bilo veliko veselje, razprave so bile zelo odprte in plodne. Eh, in v tem smislu bi se želel zahvaliti sekretarjatu, ki je pripravil odlično predstavitev, kjer so bile zastopane vse odražene strani. Vsekakor evro je in bo ostal močna valuta prejšnji teden je Evropska centralna banka objavila zadnjo stanje evra kot rezervne valute. In tukaj se je stanje izboljšalo, med drugim tudi zaradi Rusije, ki je, na, ki je prodala na stotine milijone dolarjev in jih nadomestila z rezervami v evrih. Seveda smo še močno oddaljeni od uh, statusa, ki ga ima dolar v zasebnem in javnem globalnem sektorju. No, ampak, če želimo izboljšati naš položaj, se moramo zazreti vase. E, valuta je izraz kredibilnosti in zaupanja in zato moramo najprej počistiti pred svojim pragom. Prizadevati si moramo za močno politično Evropsko unijo kajti na ta način bomo okrepili tudi našo skupno valuto. Prav tako pa bo to okrepilo naše gospodarstvo. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako okrepiti uporabo evra v mednarodnih transakcijah, ne glede na to, ali gre za letalstvo, ali gre za. Um, energetiko, ali gre za nakupe podjetij, za združevanje podjetij in tako naprej. In pa še končna pripomba. Mi smo še vedno druga valuta na svetu, ampak tukaj se eh, nam hitro približuje tretja valuta in sicer gre za uh, kitajsko valuto. Tudi na to moramo biti pozorni. Hola, Najlepša hvala ste, sedaj pa besedo dobi Stefano Malja. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Želel bi čestitati poročevalcu in soporočevalcu za upravljeno delo. Gre za izredno pomembno mnenje o zelo aktualni temi. Ta tema bo pomembna tudi v prihajajočih letih. Evro, kakor vsi vemo, je izredno pomembna valuta. Kljub temu, da nekateri še vedno menijo, da bo evro propadel, ampak dokazi kažejo drugače. Eden izmed vidikov, ki je predmet kritike, je naslednji skupna valuta za vse države članice naj ne bi bila možna. To bi naj predstavljalo šibkost Evropske unije. In to vpliva na položaj Evropske unije kot entitete na mednarodnih trgih. Torej, več kot bomo imeli konvergence, več kot bo držav članic postalo članic eh, evroobmočja, toliko močnejši bo evro in toliko močnejša bo Evropska unija kot celota. No, me pa nekoliko skrbi politično vzdušje, ki trenutno vlada v Evropi. in tudi po svetu. Nekatere vele sile ustrajajo na pomankanju konvergence in na desintegraciji. To me skrbi. Če se kakšna država članica ne želi pridružiti evroobmočju, je to lahko ali pa ali posledica kriterijev ali pa posledica česa drugega. Skratka, sprašujem se, kako bi lahko poskrbeli za več konvergence v tem težkem političnem vzdušju. Upam, da bo to poročilo dobilo široko podporo in upam, da se bosta soporočevalca. še naprej ukvarjala s to temo tudi po glasovanju. Želel bi upozoriti tudi na to, da je želel spregovoriti gospod eh, Palmieri, pa ga niste opazili, tako da bi se morda lahko oglasil tudi v zvezi s tem mnenjem. Absolutno. Seveda, seveda. Grazie, presidente. E grazie, hvala, predsedujoča in hvala, Stefano. Tudi tokrat bi se želel zahvaliti dvema poročevalcem za opravljeno delo ki in skupaj z strokovno skupino in s predsednikom Ziko sta opravila odloč, odlično delo. Prišlo je do zelo visoke ravni tega dela in priporočam vam, da ga resnično pozorno preberete. Gre za br branje, ki bo spodkopalo kritike, ki škodijo in so povsem znanstveno neutemeljene. To so kritike na ulogo evra. In s tem mnenjem mislim, da je naš odbor razjasnil stvari. Gre za dodatno storitev, ki ki podpira eh, evropski projekt in projekt evra. Torej še enkrat hvala poročevalcema. Najlepša hvala Stefano Palmieri. Sedaj pa imamo pred sabo amanma, ki ga poročevalec in soporočevalec podpirata. To je amandma Johna Komerja. Euh, maintenant je vais de toute façon laisser la parole. V vsakem primeru bom besedo sedaj predala poročevalcu in soporočevalcu, da se odzoveda na razpravo. For... Najlepša hvala za vaše besede. Ja, mislim, da imajo MSP-ji ključno vlogo v Evropsko. Evropski uniji vedno morajo imeti dostop do finančnih trgov in eh, za, torej dokončanje um, finančnega trga bodo lahko to storile z manjšimi stroški in to bo pomagalo MSP-jem, da bodo še bolj uspešne. Euro je pomembna rezervna valuta, to smo že omenili, tukaj gre za pomemben korak naprej in tako kot je povedal gospod Palmieri, je evro zelo pomembna valuta. Mi želimo, da bi to ostal in da bi ga še okropili in da bi bil še bolj navzoč v letalskem prometu in v energetiki. Hvala tudi Stefanu za tvoje pripombe in potem še končni komentar. Ja, najprej moramo počistiti pred lastnim pragom, to je zelo pomembno in pomembno v Evropski uniji in v evroobmočju. Seveda pa moramo gledati tudi na vzven in zauzeti skupno stališče. To je zelo pomembno za preživetje in uspeh tega projekta. Najlepša hvala. Naj ponovim, kar se tiče amandmaja, imamo samo en amandma poročevalec in soporočevalec ga podpirata. Če se, vse, če se vsi strinjate, predlagam, da začnemo z glasovanjem. Glasujemo. Okay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 Le vote est fermé. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto 200 glasov za, 3 proti in 3 vzdržani. Čestitke.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 Alors, euh, chaque euh, rapporteur aura trois minutes. Vsak poročevalec bo dobil tri minute za predstavitev, sami se lahko odločite, v kakšnem vrstnem redu. Najlepša hvala, gospa podpredsednika, gospa in gospodje. Govorila bom v polščini. Želeli smo vam predstaviti mnenje, ki je plot dela treh poročevalcev, ki so jih imenovali tri skupine. In to ni na ključje, kajti tema, ki, ga, ki jo obravnavamo, je ključnega pomena za bodočnost Evropske unije. To, o čemer danes razpravljamo, je to, kar bo odločalo o našem življenju v naslednjih letih. Trdno sem prepričana v to. Pravna država je tema, s katero se je odbor ukvarjal v številnih mnenjih in predsedstvo se je, odločitev predsedstva je sprejela skupina, ki se ukvarja prav z pravno državo in s tem mandatom smo torej našli odgovor na zahtevo komisije, ki naj bi zagotovila eh, nek mehanizem, ki bi zagotavljal pravno države v Evropski uniji. In zato smo pripravili več priporočil in naše mnenje, ki se ukvarja z dejavnostmi in ukrepi, ki so jih sprejele institucije Evropske unije. Zelo pomembno je, da komisija še nadaljuje z razmišljanjem v to smer. Želeli pa bi, da bi bilo to razmišljanje sistematsko. Menimo namreč, da civilna družba in državljani imajo v svojih rokah eh, svojo bodočnost in naše življenje in način, kako bomo živeli. Komisija je v svojem sporočilu predstavila zelo proaktiven pristop, ki temelji na preprečevanju, na izkoriščanju obstoječih instrumentov in na promociji pravne države ter vrednot, na katerih temelji Evropska unija. To smo poudarili v našem mnenju. Um, Dejali smo, kako pomembna je uloga izobraževanja. Pripraviti moramo tudi bodoče organizacije in jih Eh, informirati o naših vrednotah. Tukaj ne gre samo za ekonomski projekt iz zgodovine. Vemo, da je bila na začetku ta ekonomska zamisel, ki se je pa potem razvila. Danes moramo razmišljati o tem, kako bo EU funkcionirala v bodoče in to smo predstavili v našem mnenju. Pomembno vlogo ima tudi civilna družba zaradi različnih razlogov. Prvič, prav oni so prve žrtve v eh, situacijah, kjer neke avtoritarne politične sile prevladajo. Oni so tisti, ki morajo zagotavljati spoštovanje pravne države in oni nas informirajo o kršenju teh pravic. In zato je zelo pomembno krepiti mreže civilne družbe. te mreže bodo namreč zagotovile delovanje Evropske unije in zato bi želeli vsako leto prirediti, organizirati nek forum, kjer bi se pogovarjali o problemih, ki, bi, ki si se morda pojavili na tem področju. Thank you, Madam Chair. Uh, Hvala, gospa predsedujoča in dobr dan vsem skupaj. Z mojega vidika lahko dodam naslednje. Menim, izhodišče sporočila komisija je, da je treba storiti več za promocijo in varovanje pravne države na vseh ravneh in pri tem je treba uporabiti vse možne instrumente. In ta, to sporočilo je uh, sprožilo široko razpravo. Mi smo se osredotočili, v našem mnenju je razjasniti ulogo Evropskega socialnega in ekonomskega odbora kot enega od deležnikov in od enega od instrumentov, kot enega od instrumentov, ki so na voljo. Pri tem želimo dodati še nek nov instrument in to bi bil nek zavezujoči uh, spremljevalni mehanizem, ki je opisan v mnenju. Ne morem uporabiti uh, imena torej termina v tej hiši, ker mi nismo parlament, ampak zakaj smo, je naš odbor drugačen? Mi predstavljamo celotno civilno družbo, ne samo tistih organizacij civilne družbe, ki se osredotočijo na eh, temeljne pravice in na eh, pravno državo, predstavljamo podjetje, civilna družba, kmetovalce in zaradi tega imamo resnično ozadje in imamo tudi močan glas. Vidik je zelo pomemben, je tudi zato, da bi pridobili nek nov status, mi kot ekonomsko-socialni odbor, bi si morali deliti breme z drugimi institucijami v Evropski uniji in z drugimi deležniki. Torej, to ni neka stvar, ki zadeva samo komisijo ali samo svet, ampak to je pomembno za vse nas, za vse institucije. In moja zadnja pripomba je, prihaja, jaz seveda imam, prihajam iz poslovnega sveta in skušam razložiti, zakaj je pravna država pomembna za podjetja. Iz jasnih razlog, razlogov in vsi bi morali to razumeti. Če ni nekega neodvisnega pravosodja v državi članici, ne, bo nikoli, ne bomo dosegli enotnega trga. Recimo primer eh, pravosodni sistem brani pravne sisteme in vrednote, za katere se zauzemamo mi. In brani in torej iz njega izvira tudi zaupanje v Evropi. Hvala. Buenas tardes, eh, muchas gracias. Lamentable... Lepo pozdravljeni, hvala lepa. Vsi vemo, da je sedaj slab čas za poezijo, pa tudi za človekove pravice in za pravno državo. Kdo bi nam pred nekaj leti rekel, da bomo morali sedaj razpravljati o človekovih pravicah v tej oazi, ki bi naj bila Evropska unija? Sam sem kot odvetnik za človekove pravice ponosen na hiter odziv ekonomsko-socialnega odbora na zahtevo po horizontalnem dialogu, ki jo je predstavila komisija. Mislim, da smo v mnenju dovolj jasno in neposredno izrazili sporočilo ekonomsko-socialnega odbora, ko gre za obrambo človekovih pravic, temeljih svoboščin in pravne države in upam, da smo uspeli artikulirati glas organizirane civilne družbe na evropski ravni. Na vse to sem ponosen. Ponosen pa sem tudi na formalni del mnenja. Znotraj skupine smo se odločili predstaviti mnenje z tremi soporočevalci. Imeli smo eno študijsko skupino, ravno zato, da bi povdarili ta to kolektivno zavezo, kolektivno zavezo našega odbora v boju za človekove pravice in za pravno državo. Biti moramo kritično, to je jasno, smo glas organizirane civilne družbe. Biti moramo kritična vest evropske družbe. Evropska komisija je izgubila veliko časa. Situacija se je v številnih evropskih državah Eh, članicah močno poslabšala in ni več dovolj, da imamo nek splošen pregled, ki bi naj opisal trenutno stanje. Vsi trije poročevalci tukaj bi si želeli, da bi Evropska unija um, opravila pedagoško izobraževalno delo, kjer bi pojasnila, kako smo lahko prišli do tega trenutka, kako je možno, da v letu 2019 države članice kršijo človekove pravice. Prav tako si želimo, da bi Evropska komisija bila sposobna tudi nekaj avtokritike. Morala bi se vprašati, kaj smo naredili slabo oziroma kaj nismo naredili za to, da smo prišli do tega skrajnega trenutka. No, vse ni, za vse skupaj ni preposno, kozarec je na pol poln. Um, ehm, Eh, če bomo ukrepali, nam bo uspelo to situacijo popraviti. Najlepša hvala, Jose Antonijo, sedaj pa splošna razprava. Naj še enkrat spomnim, da imate dve minuti. Besedo dobi Jacek Kravčik. Najlepša hvala, gospa predsednica. Začel bom z čestitkami vsem trem poročevalcem. Menim, da vam je v zelo kratkem času uspelo pripraviti uravnotežen in jedrnat dokument. In poudarili ste ne samo pomen vladavine prave, je, v katerem se v tej hiši sploh ni treba pogovarjati, vsi se zavedamo, kako je to pomembno iz različnih vidikov hkrati pa ste javnost opozorili na to, kakšen, kakšno vlogo lahko opravi, odigra ekonomsko-socialni odbor, ki ima svoj mandat in je v zelo dobri poziciji, da odigra aktivno vlogo eh, nekega mosta. In mislim, da je tukaj ta beseda zelo primerna most med evropskimi institucijami in civilno družbo v državah članicah, kjer nekatere situacije zahtevajo dodatno pozornost ali dodatno, dodaten odziv. Mislim, da kot evropska institucija, ki se bori za demokracijo, spoštovanje človekovih pravic, raznolikost, mi ne smemo spodkopati pomena vladavine prava, ki je varuh vseh teh vrednot. In zato si moramo tudi bolj prizadevati in moramo biti bolj aktivni. To mnenje dokazuje, da um, da ustvaritev tega telesa, ki ste ga vi omenili, je nekaj zelo dobrega in zelo sem ponosen na to poročilo in še enkrat hvala in seveda bom poročilo uh, podprl. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Besedo dobi Kristjan Pivolesko. Doamnă președinte, mulțumesc pentru oportunitate, apreciez și eu ca antevorb. Mm, Dobar dan, najlepša hvala za to priložnost. Tudi sam eh, cenim dobro kakovost tega poročila. Vladavina prava je v središču Evropske un... pozornosti Evropske unije in ravno v tem trenutku, kot ste poudarili, v trenutku, ko vladavina prava in civilne svoboščine so pod pritiskom v številnih vladah. Zato moramo imeti konkreten um, pristop in mi kot predstavniki civilne družbe in predstavniki ekonomskega socialnega odbora se moramo sedaj zaktivirati. Jaz podpiram to poročilo, ki je bilo zelo dobro pripravljeno v kratkem času brez strokovne skupine in prepričan sem, da bo odbor uspel najti rešitve za to, da bi se s temi problemi soočili s pogumom. Tukaj moramo biti dovolj pogumni, da besedi, da rečemo Bobu Bob in da je uh, liberalna demokracija ogrožena in da v določenih državah uh, obstaja tudi necivilna družba, ki napada konvencije in civilne pravice in mi moramo se boriti za te pravice. Sam zato podpiram to poročilo eh, oziroma mnenje in sem proti emendmajem, predlogom sprememb, ki prihajajo iz skupine tri. In če bo potrebno, se bom proti temu tudi zelo jasno izrekel. Hvala.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 V tem odboru se lahko prepiramo o različnih stvarih, kako bomo, kako bomo strukturirali davke, kako lahko dosežemo cilje eh, trajnostnega razvoja. O eni stvari pa se ne razpravlja. To so temeljne pravice. Sedaj pa vprašanje vladavine prava. Tu je še ena pobuda ekonomskega socialnega odbora. Marca smo namreč eh, sprejeli mnenje gospoda Mosa ki je postavil mm, diagnozo vzrokov, zakaj v določenih državah vladavina prava ni v najboljši formi. To ni začetek razprave, sedaj ta razprava že nekaj časa in, traja in upam, da bo ta razprava še trajala, kaj ti tukaj govorimo o pravicah evropskih državljanov. In v tej razpravi ne bi smeli biti preveč popustljivi, recimo, reči moramo Bobu Bob. Sicer bomo izgubili možnost, da se odzovemo. Če bomo vse pometli pod preprogo, se ne bo zgodilo nič ključnega. In zato menim, da je ta, to mnenje zelo pomembno. Drugič, menim, da je pomembno, pomemben tudi poziv avtorjev tega, tega mnenja, poziv komisiji, da komisija uporabi vsa potrebna sredstva, ne samo ekstremna sredstva. Ker na začetku ne, ne, ne, ne ukrepamo, ne naredimo nič, potem pa državam oduzamemo sredstva ali jih pa celo izključimo iz Evropske unije. V četrtem odstavku tega mnenja imamo na voljo najrazličnejše instrumente, orodja. Torej, bolj blaga, ki bi jih lahko sprejeli in uporabili takoj. Pomembno je tudi to, kar je povedal eh, moj predhodnik. To, kar piše v točki 3.7. Tam piše, da, da se pravice in vladavina prava v določenih državah Evropske unije kršijo. In zaradi tega sem tudi sam proti predlogom sprememb, ki jih zahteva skupina 3. To niso samo o, recepti ki so napisani na papirju. Včeraj sem sodeloval v razpravi napram nekemu podjetniku, ki je bil zaprt za tri mesece, potem so ga za en mesec izpustili, potem so ga zopet zaprli za nekaj mesecev, medtem pa nihče ni raziskoval eh, in tožilstvo ni storilo nič. Tako je stanje pri nas, o tem se sedaj pogovarjamo, zato se še enkrat zahvaljujem poročevalcem. Najlepša hvala. Besedo dobi Žorž Dasis. Najlepša hvala, predraga predsedujoča. Želel sem besedo zato, da bi iz vsega srca čestital trem poročevalcem. Čestital zato, ker glede na moja leta razumem, kako pomembno je spoštovanje vladavine prava prava. Že od same vzpostavitve prve evropske skupnosti je to ena od tistih pomembnih značilnosti te unije, ki je zagotovila, da je ta unija preživela na kljub eh, ekonomskim in drugim težavam, ki jih poznamo. Možnost kritike tisti, ki so na položaju, je naša demokratična naloga socialne organizacije, naprimer organizacije zaposlenih, eh, delodajalcev, je pomembna značilnost demokratičnega režima. Ravno zato resnično čestitam trem poročevalcem, ker gredo ravno v to smer. Zahtevajo komisije, da je bolj natančna, da je bolj stroga, ko gre za spoštovanje vladavine prava. ne morem skrivati svojega presenečenja, ko sem bral uh, amandmaje gospoda Krizineksega, ki je drugače prijazen človek. Zame so razen tretjega amandmaja ostali popolnoma nerazumljivi. Če mi v evropskih institucijah ne bomo prisluhnili tistim, ki kritizirajo uh, regionalne ali pa nacionalne politike, kdo bo to storil. Politika oziroma moč privlači in včasih eh, jo želijo ljudje obdržati z vsemi sredstvi. Ne moremo tolerirati tega, da se tepta pravice državljanov, da se tepta ne spoštuje vladavine prava, da se ne spoštuje to vrstnih demokratičnih načel. Hvala in upam, da bomo vsi glasovali za to mnenje. Merci, Najlepša hvala, Žorž. Sedaj pa Stefan Büfto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Evropska unija v zadnjem času veliko govori o vladavini prava. To je nekakšna variabilna geometrija ne definiramo, kaj točno vladavina prava je. Naj vam dam kot primer eh, Francosko republiko. Naše ustavno sodišče, na primer, se stoji iz članov, ki jih imenujejo politični organi. Brez eh, nekih eh, sodnih ali pa ustavnih pristojnosti. Tri imenuje predsednik, tri imenuje predsednik vlade, tri predsednik nacionalne skupščine, tri predsednik senata. Naš eh, organ za regulativo medijev je prav tako eh, sestavljen iz članov, ki, ga, eh, ki jih izberejo politični organi. Predsednika izbere predsednik, ostale pa predsednik senata in predsednik državnega oziroma nacionalne skupščine. Zato je treba izpostaviti takšno kršitev vladavine prava v primeru Francije. Naprimer, v primeru Polske imamo naprimer, nekoga, ki ga imenuje predsednik republike, nekoga, ki ga imenuje predsednik dieta in tam veljajo drugačni vatli, ki ne veljajo za naš ustavni svet. Evropska komisija je zelo občutljiva, ko gre za vladavino prava, ki ni ravno dobro eh, definirana. Če je vlada neevropsko usmerjena, če pa je, so evropsko usmerjeni, potem eh, jim ne zastavljamo vprašanj v zvezi z vladavino prava. Prihaja do zelo jasne zlorabe uh, terminologije vladavine prava, zato bom glasoval uh, proti mnenju, če amantmaji, ki uh, so bili vrženi, ne bodo sprejeti. Hvala, Stefan. Sedaj pa imajo poročevalci možnost, da se odzovejo na povedano v razpravi. Vsak dobi po dve minuti.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 Tako je glasoval tudi naša, glasovala tudi naša sekcija, brez kakršnih koli glasov proti. Amendementi, ki so bili vloženi, niso amendmaji skupini, skupine 3, ampak so amendmaji naše skup, našega kolega, ki jih je individualno uložil. Veliko je bilo povedanega, stvari bi, nekaj stvari bi želela ponoviti. Na srečo. Varovanje vladavine prave v Evropski uniji ni nekaj spektakularnega, kot to je to druge po svetu. Tukaj gre za zelo subtilno dejavnost in eh, iz dneva v dan ali iz tedna v teden niti ne opazimo majhnih sprememb. Ampak s časoma vidimo, da se ta površina vladvine prava krči. In potem se bomo morda nekega dne zbudili v svetu, ki ga ne poznamo. To ni svet, ki bi si ga želeli zase in za svoje otroke. Ne glede na to, kar je povedal kolega o socialni ulogi, ki jo moramo odigrati. Zvečer, ko se vrnemo domov in ko si obujemo copate in se preoblečemo, smo samo evropski državljani, ki želijo živeti v Evropi, ki spoštuje pravice vseh. To je Evropa, ki spoštuje tudi vladavino prava, odprta za vse državljane. In to je tema, ki ni tema, ki zanima samo eno skupino, ampak zanima vse nas in o tej temi bi se morali pogovarjati na poglobljen način. Ta tema mora biti pomembna za ta odbor. In izraz tega pomena je ravno eh, delo naše skupine. Hvala, Karolina. Juta. Hvala, dragi kolegi hvala za vaše prijazne besede in komentarje. Iz te razprave izhaja poudarek o vlogi in bodoči vlogi odbora. Mislim, da bomo v bližnji <clears throat> prihodnosti odigrali močnejšo vlogo vračam se na to, kar sem povedal glede deljenja bremena med evropskimi institucijami. Resnično menim, da ko preberete sporočilo komisije, gre za zbirko vseh instrumentov, ki jih imamo na voljo trenutno. Ni jih malo, kar veliko jih je. In vsi služijo svojemu namenu lahko bi se vprašali, in kaj bo pomagalo, če bomo dodali še nek nov um, instrument za spremljanje k tem številnim instrumentom, ki jih že imamo na voljo. Rekl bi, ne bo. To ni nobena inovacija, ki bi mm, spremenila celotno situacijo temeljih pravic v Evropi ampak koordinirana uporaba in znanje vseh akterjev in poznavanje instrumentov, ki jih lahko vsak uporabi za svoj namen. To je nekaj, kar bi morali upoštevati v bodoče. Želel bi se zahvaliti. Žulj in uh, eh, sekretarijatu in celotni skupini za njihovo podporo. V tem primeru je bilo resnično na voljo malo časa. Najprej smo morali prepričati komisijo, da bi nas morali povprašati za mnenje. In prepričali smo jih, da bo to nekaj koristnega. In resnično upam, da bo to mnenje koristno za komisijo in za vse. Merci, José Antonio. Najlepša hvala, José Antonio. Eh, gracias, señora vicepresidenta. Gra hvala, gospa podpredsednica, hvala svetovalcem. Mislim, da je plenum izrazil široko podporo našemu mnenju. Preden pozabim, bi se želel zahvaliti Klaudiju Kraču, našemu strokovnjaku, ki zaradi družinskih vzrokov danes ne more biti z nami. Želim mu zaželiti vse eh, najboljše in veliko zdravja ob tem trenutku. Lahko vam zagotovim, da je odbor eh, izpolnil vsa pričakovanja. Leta 2016 smo že sprejeli mnenje, kjer je naš odbor na lasno podbudo predlagal vzpostavitev mehanizma za nadzor spoštovanja človekovih pravic in pravne države v državah članicah. To je naš odbor predlagal že leta 2016 in ta mehanizem je komisija leta 2019 prevzela. In lahko vam zagotovim, da se naš odbor trm, da naš odbor trmasto ustraja pri tem, da je treba opraviti, da je treba spoštovati vlogo civilne družbe v tej razpravi o pravni državi in človekovih pravicah. Tukaj se vsak dan veliko naučimo v misijah, ki jih opravljamo v državah članicah, v sejah, ki jih imamo v različnih državah članicah. Dejansko so tisti, ki prvi trpijo zaradi kršitev človekovih pravic in pravil pravne države, so ravno organizacije civilne družbe, naši socialni partnerji. Oni so prve žrtve. Ne bomo jih pustili same. Ta odbor izraža njihov glas, njihovo voljo, eh, eh, sprejel bo njihove zahteve in pritožbe, podpirali jih bomo. Ta odbor bo vedno izpolnjeval svojo zavezo človekovim pravicam in pravni državi. To vam lahko zagotovimo tukaj prisotni soporočevalci. Zelo dobro, končali smo s to razpravo in sedaj lahko glasujemo o amantmajih. Imamo pet amantmajev. Dva amandmaja poročevalci podpirajo, tri pa zavrača. Začenjamo z amandmajem ena. Ta se nanaša na točko 3.7. Poročevalci amandma zavračajo. Gospod Kamenjeski bo pojasnil, zakaj gre. Tiene un minuto. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala za besedo ponavljam, da mi je ime Kšištof Kamenjecki in predstavljam nevladno organizacijo. Amadmaje sem pripravil v svojem imenu in ne v imenu skupine 3. Zahvaljujem se vsem tistim, ki lahko izgovorijo moje ime, čeprav niso Poljaki. Zakaj sem želel vložiti amandma? sporočilo je jasno. Vendar pa zahteva pozornost komisije na teme, ki jih ni upoštevala komisija v svoji analizi. In to je jasno omenjeno v točki 3.7 drugega dela. Prve stavki so nekoliko tvegani. Gre za varstvo demokracije in vladavine prava. Ampak, ko se ti želijo varovati v bodoče, je treba biti pozoren, ko se predlagajo ukrepi. In torej v tem prvem delu, ki sem predlagal, da bi ga črtali, imamo dve tvegani zadevi. Prva je, tako kot berem jaz, oprostite, Resnično imate samo eno minuto, preveč časa ste porabili, en stavek vam še dam, izvolite. Razumem. Torej, ponavljam, tukaj se govori o političnih silah, o političnih strankah, ki bi, mo, ki bi jih morali analizirati. Analizirati, zakaj ogrožajo vladavino pravo. Tako piše. Jaz menim, da Evropska komisija, ki je namenjen ta stavek, ne bi smela imeti moči, da nadzira politične stranke. Druga stvar v tem stranku pravi, da institucije, parlament. Sedaj pa bom resnično morala podati eh, besedo nekomu drugemu. Okay. No, želel sem povedati, da te institucije, no, oprostite, Sedaj pa eden od poročevalcev za eno minuto. Hvala, oprostite. Mislim, da imamo dovolj časa, da pustimo gospodu Kamenjeckemu čas, da pove, kar želi povedati. Frau, uh, Imamo čas, ampak imamo tudi pravila. Vedno imamo eno minuto, lahko malce počakamo, ampak gospod je porabil skoraj dvakrat toliko časa. Lahko mu predam besedo za nekaj več časa, ampak imamo pravila in vsak se mora znotraj teh pravil organizirati, ko podaja svoj prispevek po tem dodatnem stavku sem že dejala, da naj bo časi konča. Eno pojasnilo, gospa predsedujoča. Dobil sem občutek, da je to zahteva skupine tri. Eh, o tem smo danes razpravljali v naši skupini in to ni zahteva naše skupine, samo da ne bo kakšnega nesporazuma. No, mislim, da se nismo napačno razumeli, glede na to, da je Krištof Kamenecki to sam povedal, ampak eh, hvala, da ste še enkrat poudarili. Hvala, gospa podpredsedujoča, hvala, gospod Kamenecki. No, mi smo se sestali z gospodom Kamenetskim. Ta sestanek je trajal več kot eno uro, namreč mi smo želeli uh, priti do kar najširšega soglasja, ko gre za vsebino tako pomembnega mnenja. No, ampak eh, prizadevanje za sklepanje kompromisov je seveda tudi omejeno. Ne moremo popuščati pri analizi situacije, v kateri smo se znašli. Ravno ta del, točka 3.7, eh, predstavlja minimalno analizo tega, kako smo z političnega vedika prišli do sedanje situacije in kako so določeni politični akteri, ki so bili legitimirani skozi um, demokratične procese, tisti, ki ogrožajo demokracijo. Tega komisija v svojem sporočilu ni povedala, nam so poročevalcem pa se je zdelo pomembno izpostaviti to, da tukaj obstajajo določene politične vsebine, ki jih je treba pač. Uh, Ki morajo pač biti predmet določene kritike. Hvala, Hosej Antonijo. Sedaj glasujemo o tem amantmaju. on ferme le vote. Konec glasovanja. Alors, pour 47. 47 glasov za, 141 glasov proti, 19 vzdržanih glasov. To pomeni, da je amandma zavrnjen. Nadaljujemo z amandmajem številka 2. Ta se nanaša na točko 3.12. Trije poročavci ga podpirajo.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 opazovalcev organizacij, tako imenovanih eh, watchdogov, ki spremljajo razvoj dogodkov in izpostavljajo težave. Vseeno pa vam podpiramo. Hvala za ta dodatek. Izvolite, beseda je vaša. Sem proti kompromisu. S kompromisom izključujemo to vrstne organizacije, ki eh, spremljajo razvoj dogodkov v romunskem prevodu je govora o organizacijah, ki podpirajo spoštovanje pravic. Tako piše tudi v slovenskem prevodu. Mislim, da je izvirno besedilo sprejemljivo, tako da ne podpiram tega predloga. Alors je vais donner la parole. Besedo bom za eno minuto predala gospodu Kamenjeckemu. <clears throat> Najlepša hvala za besedo. Zagovarjal bom kompromis. Če želijo organizacije civilne družbe spremljati spoštovanje eh, pravic, kako na to definirati vlogo sodišč eh, prve in druge inštance, naprimer. Vsi ste dobili besedo, tako da bomo kar glasovali. Glasujemo o manjmaju 2, v točki 3, 12. Glasujemo. Govorimo o kompromisu, ne pa o amandmaju. Kompromis ni bil sprejet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 ni šlo za kompromis. No, sedaj je nekdo nastopil proti amandmaju in prosil, da glasujemo o tem, ker je proti amandmaju. To, kar moramo sedaj storiti, glede na to, da je bil nekdo proti amandmaju, Kšištof pa je razložil in obrazložil svoj amandma, sedaj moramo torej glasovati. Yeah. Muito obrigado, presidente. Uh, não creio que tenha razão, senhora presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ne vem, če imate prav, gospod predsedujoča. Sam sem slišal, da imamo na mizi kompromis, v okviru katerega sta se obe strani strinjali, da spremenimo obeseditev in ta kompromis je bil sprejet. Če sedaj nekdo nasprotuje kompromisu, to pomeni, da moramo glasovati o kompromisu, ne pa o izvirnem amandmaju. Mislim, da je to jasno. Gospa predsedujoča, dovolite, da povem, da se verjetno vsi strinjamo. Težava je zgolj, da je nekdo za predsedniškim omizem uporabil izraz kompromis, ampak ni kompromisa, eh, gre zgolj za to, da tri poročevalci sprejemajo amandma, nekateri kolegi v plenarnem zasedanju pa se niso strinjali z amandmajem. Tako da sedaj glasujemo o amandmaju, ki ga je nekdo napačno imenoval za kompromis. Absolutno, ja, pa kako. Točno tako, nimamo kompromisa, imamo amandma. če se sedaj vse, vsi strinjamo, no sama lahko še enkrat obrazložim zadeve, ampak če pogledate besedilo, eh, tam piše, da je to amadma, ki ga poročevalci sprejemajo eh, in sedaj bomo glasovali. Glasujemo. Le vote est fermé. Konec glasovanja. 122 za, 73 proti, 20 vzdržanih glasov. Amandma je sprejet. Sedaj pa amanma 3, ki se nanaša na točko 5.2. Poročevalci ga zavračajo, besedo bom predala Kšištovu, ki bo v eni minuti obrazložil ta amanma. Predtem imam dve. <clears throat> Ješli hači ga... Prej sem imel dve minuti. Kar se tiče te točke, nimam pomislekov, v zvezi s tem, da Evropski ekonomsko-socialni odbor predlaga, da podpremo ta novi instrument. Rad bi zgolj dodal, da je treba vsak instrument te vrste, ki je namenjen ocenjevanju vladavine prava in eh, stanju na področju človekovih pravic, uporabljati previdno, da ne bo prišlo do konfliktov in do izkoriščanja takšnega instrumenta. Ponosni moramo biti na našo kulturo dela v Evropi. Eh, povejte mi, gospod predsedujoča, če nimam več časa. Na nek način smo uspeli priti do kompromisa. Sprejeli smo stave, ki se konča s političnimi cilji ampak eh, poročavci na to niso sprejeli nadaljevanja in povzročil kulturnih konfliktov na koncu te povedi. Najlepša hvala, sedaj pa, sedaj pa Juka, ki bo obrazložil mnenje poročavcev. Hvala, gospod predsedujoča. Da, vsi trije poročavci zavračajo ta amandma. Imeli smo dolgo, odkrito razpravo s Šeštovom. ampak na koncu smo prišli do različnih stališč. Najprej piše, da je treba ta mehanizem uporabljati previdno. No, če se bo mehanizem uporabilo, se ga bo uporabilo, ko bo to potrebno. Pika. Druga stvar pa je naslednja. različno tolmačenje političnih kultur ne more biti v naskrižju z vladavino prava in eh, s temeljnimi pravicami. Tako mi gledamo na to in zato bi bil ta amandma v nasprotju s ključnim sporočilom samega mnenja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa glasovanje glasujemo o amandmaju številka 3. Ta se nanaša na točko 5.2. Glasujemo. Bota mi bien. Sí. Te digo lo que tienes que Le vote est fermé. Konec glasovanja. 42 za, 153 proti, 23 vzdržanih glasov. Amendma je zavrnjen. Nadaljujemo z amendmajem številka 4. Ta se nanaša na točko 1.6. Poročevalci ga prav tako zavračajo, besedo pa predajam Kšištovu, ki bo spet obrazložil svoj amendma. Punkten, to, co jest dodane do A nie mam besedo ali ne? A imam besedo, gospod predsedujoč, ali ne? No, če je to isti amandma, enak amandma, potem eh, ne bomo ponovno glasovali. L'amendement était déjà rejeté. Amandma je bil že zavrnjen. Hvala, Žorž. Naslednja točka, amandma 5. To je amandma, ki ga poročevalci sprejemajo. Točka 11. Gospa predsedujoča, sem proti temu amandmaju, zato ker je demokracija liberalna. Glejte, tako je veliko politikov pravi, da je liberalna demokracija zelo pomembna, biti moramo eh, jasni, demokracija je liberalna, to je povezana z vladavino prava in pomembno je, da to v mnenju izpostavimo, zato sem proti. Kristof, ena minuta. To, że demokracja jest liberalna, ja się zgadzam, natomiast. Strinjam se s to tezo, da je demokracija liberalna, ampak obstaja razlika med liberalno demokracijo in dejstvom, da je demokracija liberalna. Demokracija želi biti liberalna, to je ena stvar, druga stvar pa je, da kaj vse omogoča liberalna demokracija. To je zelo pomembno vprašanje. Gre namreč za to, da ohranimo demokracijo in njen duh. Po mojem mnenju imamo bodi si demokracijo, ki jo zagovarjamo, če pa jo moramo definirati, se mi zdi, da to predstavlja tveganje vzpostavljene razlik in napačnega tolmačenja. Najlepša hvala. José Antonio ima besedo kot poročevalec za eno minuto. Hvala lepa, gospa podpredsedujoča trije poročevalci nismo vedeli, ali naj sprejmemo ta amandma ali ne. Ampak na koncu, kako je povedal gospod Pirulesku, je prevladalo naslednje. Nismo želeli prevzeti tveganja, da bi kvalificirali in opisovali demokracijo. Ne želimo uh, se posluževati izrazoslovja avtoritarcev, ki želijo izkoriščati jezik za svoje interese. Demokracija je ena in edina in njena načela in vrednote so tista, ki so opisane v drugem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. To je koncept demokracije, ki je skupen vsem evropejcem in evropejkam. To je koncept, ki ga moramo imeti v srcu in v glavi, kako je zapisano v našem besedilu. Hvala, Jose Antonijo. Sedaj bomo glasovali o amantmaju 5. Gre za točko 1.11. Lahko glasujete. Se cierra el voto. Konec glasovanja. Za 119 proti 73, 21 vzdržanih glasov, amagma je sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Lahko glasujete. Cerramos eh, el voto. Konec glasovanja. 190 za, 11 proti, 12 vzdržanih glasov. Mnenje je. Mnenje SOK skozi 627 je sprejeto, čestitamo poročevalcem. Vamos a seguir con el último dictamen de la tarde de hoy. Es el... Še zadnje mnenje, ten uh, eh, 692. Poročevalec je Raymond eh, Hanks, soporočevalec pa Krištof Stanislav Balon. Vabim ju, da se mi pridružite tukaj za govorniškim odrom. Alors, on va commencer la présentation de... Najprej bomo besedo predali poročevalcema, ki bosta podala predstavitev. Vsak dobi tri minute. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedevča. Naš odbor si prizadeva za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Sedaj ga imamo in eh, odbor mora še vedno vlagati energijo v to, da se zagotovi spoštovanje načel tega stebra posod po Evropi. Treba je to izvajati v praksi, kar trenutno še ne velja. In zato imamo pobudo, ki zagotavlja dostop do osnovnih storitev, ki so kakovostne. To je novo načelo, ki ga ne najdemo v pogodbah imamo odprt seznam tovrstnih storitev iz 21. načela. Gre za storitve splošnega ekonomskega interesa, voda, energetika, komunikacije, bančne storitve. To načelo torej, že potrjuje že obstoječe storitve, ki jih že pokriva listina o temeljnih pravicah, 14. člen pogodbe o delovanju Evropske unije in protokol številka 26 o storitvah splošnega interesa. Ta protokol gre še dlje kot 20. načelo, zahteva namreč, da države članice zagotovijo cenovno dostopne, kakovostne, varne storitve, splošen dostop, varuje tudi pravice uporabnikov. Medtem ko eh, načelo ne odraža popolnoma takšnega besedila. Poudarimo lahko, da protokol potrjuje, da morajo vsi dostopati do osnovnih storitev. Ni pa dovolj, da ostane pri besedah, potrebno je pojasnilo tega koncepta osnovnih storitev, ki ga nimamo v pogodbah, kot sem dejal. Potrebujemo tudi konkretne ukrepe, zato da se bomo učinkovito borili proti obstoječim vrzelim in zagotovili kakovostne storitve, ki jih uporabniki potrebujejo. Naj vam dam zgolj en primer, kjer protokol številka 26 predvideva kakovostne storitve, naprimer telekomunikacije, elektronske komunikacije imamo direktivo, ki pravi, da mora komisija vsake tri eh, leta pregledati to področje elektronskih komunikacij. Imamo regije, ki sploh niso povezane, ki niso dobro pokrite, tisti, ki imajo dostop do interneta, eh, pa imajo dostop, ki ni ravno eh, kakovosten. To smo izpostavili v našem poročilu, podali smo tudi konkretne informacije, predloge za odpravo teh vrzeli, ampak glede na to, da sem svoj čas že izkoristil, bom besedo predal sopročovcu. Hvala. Hvala. Remo, hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da si Remo že povedal vse, kar je pomembno. Tako da zgolj nekaj komentarjev z moje strani. Načelo številka 20 eh, Evropskega stebra socialnih pravic uvaja koncept eh, osnovnih storitev pravi pa tudi, da je treba zagotoviti podporo za dostop do podstoritev za tiste, ki te storitve potrebujejo. Mislim, da je to izjemno pomemben stavek. Kaj to pomeni? To pomeni, da so države članice še naprej odgovorne za zagotavljanje storitev, osnovnih storitev, storitev splošnega ekonomskega interesa. dejstvo, da imamo sedaj takšen stavek, takšno pravilo v Evropskem stebru socialnih pravic, pa pomeni tudi, da bo ta tema odigrala pomembno vlogo tudi na evropski ravni. Dovolite mi še en komentar. Gre za vprašanje dostopa do teh storitev. In dostop je bistvena komponenta socialne pravičnosti v Evropski uniji. To je tudi zelo pomembno za prihodnost naše unije. Glede na to, da gre za prepoved vseh oblik diskriminacije in izključenosti, glede na to, da gre za načelo splošnega dostopa do kakovostnih eh, storitev, ki so tudi cenovno dostopne, moramo povdariti, kar smo naredili v našem mnenju, to je tudi eh, jasen signal drugim institucijam in državljanom Evropske unije. Hvala za odlično sodelovanje. Nihče ni prosil za besedo vse je bilo zelo jasno in mislim, da bo tudi podpora to pokazala. Glasovali bomo sedaj o mnenju TEN 692. Glasujemo. Alo, hožite, uh, konec glasovanja. sto osemindvajset za tri proti šest vzdržanih glasov mnenje je sprejeto čestitke Euh, Končali smo z delom za danes, Uči, eh, jutri bomo nadaljevali ob 9.30. Naj spomnim, da nas čaka razprava s podpredsednikom Evropske komisije za energetsko unijo. Lep večer in nasvidene jutri ob pol desetih. Hvala tudi tolmačem, pravi predsedujoča. Lep večer.